volitve v Bangladešu. Najprej dobijo besedo avtori. Prva je na vrsti kolegica Kronberg za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Pred nedavnim je veliko ljudi umrlo v Bangladešu, skladno s poročili policije. Vse 18 ljudi. Zato moramo upraviti transparentne preiskave, v tem primeru pa tudi v nekaterih drugih primerih. Skrbi nas nadaljevanje nasilja in popolna paraliza, ki vlada v Bangladešku, obenem pa tudi spopadanje med obema političnima strankama. Obžalujemo, da vlada in politične stranke niso poiskale kompromisa, ki ga bangladeški državljani nujno potrebujejo za to, da bodo imeli možnost izraziti svojo voljo za demokratične spremembe. S tem, ko se politični razkol poglablja, se Bangladeš skuša povzdigniti iz revščine in skuša obnoviti svojo industrijsko dejavnost. Imeli smo tudi celo vrsto katastrof, sesedla se je tovarna, 1100 delavcev je takrat umrlo in to je pokazalo tudi, kako slabi so delovni pogoji v tej industriji. Pozivamo vse akterje v političnem kontekstu, da naj ne ogrožajo politične stabilnosti Bangladeša. Bangladeški državljani morajo imeti dostop do pravic in do zagotovljenih dobrih pogojev dela. Hvala, kolegica Kronberg. Na vrsti je kolega Koval za eno minuto. Pani predsedniki, vydarzenja ostatnjih tygodni v Bangladešu. Najlepša hvala. Dogodki v zadnjih nekaj tednih v Bangladežu so privedli do precejšnjega razočaranja. Upali smo, da bodo volitve priložnost za izvedbo miroljubnih sprememb na politični ravni, vendar pa se to žal ni zgodilo. Naša resolucija je bila oblikovana kot odziv na to situacijo, s tem pa se odzivamo tudi glede glavnih interesov, ki jih imamo v Bangladešu. Veliko bangladeški državam zanima tudi naše stališče glede teh vprašanj, ki so pomembne za njih. Tukaj gre za konflikt na ravni politike, pa tudi na ravni religije. Skrbi nas to, da se napada tudi kristjane na sam dan volitev je prišlo do tega. Skrbi nas tudi sam obseg nasilja, ki je izbruhnil med volitvami v Bangladešu. Oblikovati moramo jasno sporočilo, da nas to skrbi. In podpreti moramo tiste akterje, ki si želijo uvesti nekoliko bolj mirno situacijo v Bangladeš. Podpreti pa moramo tudi nekakšen minimalen sporazum med glavnimi in političnimi silnicami v Bangladeš. Koval, hvala kolega Koval, sedaj dobi besedo kolegica De Kajzer. Najlepša hvala gospod predsedujoči, gre za kontroverzne volitve v Bangladešu in po teh volitvah je prišlo do izbruha nasilja. Vsaj 21 žrtov je bilo, ta številka se nekoliko razlikuje glede na fir. In to je res slabo za državo, s katero imamo prijateljske stike in ta država je bila pravzaprav žrtov že številnih tragedij v tem smislu. Nismo še razposlali misije, zaradi tega, ker so bile volitve bojkotirane. Prišlo je do bojkota strani BNP, nacionalistične stranke, ki pa je imela kar 45 odstotkov glasov leta 2001 in ima tretjino sedežev v skupščini. Ta bojkot je ogrozil volitve in pa ponovno izvolitev in ponovno izvolitev uh, zveze Avami ni bila nobeno presenečenje. Jasno je, da so rezultati zaradi tega še toliko bolj ogroženi. Eventuelno moramo, mora sklicati nove volitve v okviru demokratičnega procesa. Kolega Benjen, za en in pol minut. Hvala lepa, na vrsti je kolega Benjen za minuto in pol. Sorry, can I start? Ja. Yeah. Prvičujem, lahko začnem. Najlepša hvala, predsedujoči. Obžalujem, da Bangladešu ni uspelo izpeljati demokratičnih in vključujočih volitev. Kot liberalni demokrati verjamemo v svobodno družbo, kjer imajo vsi pravico do glasovanja. To pa bi moralo voditi do vključujočih volitev. Danes pa do tega ni prišlo in vlada ter opozicija se morata danes v Bangladešu sporazumeti, v ospredi postaviti interese državljanov in ugotoviti, kako lahko sliče tudi zgodnje ponovne volitve. Kompromis mora odražati stališče državljanov Bangladeša in spoštovati njihove želje. Obsojam nasilje, ki nekako jemlje pogum ljudem, ki bi morali glasovati in obenem obsojam tudi represijo nad opozicijo. Tiste, ki so jih pridržali, je treba izpustiti. Ne priznavam vloge mednarodnega kazenskega sodišča v tej zadevi, saj ni uspelo pravilno razsojati v Bangladešu. V sodbah je dejansko uporabljalo smrtno kazen, mislim, da je šlo tukaj za nekakšen dejavnik ločevanja in področjenja sporov. Uki pa zdaj očitno že podpira uporabo smrtne kazni v Bangladešu. Ozenbenem pozivam baronico Ešno, visoko predstavnika, da uporabi vz diplomatski pritisk za to, da se poišče rešitev. Mislim, da je predstavnik eh, opozicije danes eh, to pospremil tudi s, pozitivno, eh, s pozitivnim komentarjem, da bodo pripravljeni iskati kompromis. Upamo, da bo tega kompromisa lahko prišlo, zato da bomo obranili tudi temeljne pravice in pa človekove pravice ter demokracijo. Hvala, kolega Bennion. Eh, kolega Tenok, postopkovno. No, ravno zaradi tega, ker eh, so nas citirali kolegi, konzervativna stranka ima stališče glede smrtne kazni. Tukaj gre za čisto enostavno zadevo. Gre za eh, nekakšno stališče, ki se oblikuje po vesti. Tukaj ne gre za skupno stališče naše stranke bili smrtni kazni. Tenok, es folgt nun für eine... Hvala, kolega Tenok. Na vrsti je kolegica Sosa. Obrigada, president. Žaki Fojč, krito... Najlepša hvala, predsedujoči. Veliko smo že slišali o dogodkih v Bangladešu med volitvami, o nasilju, o spopadih, o smrtih številnih posameznikov in zaprte političnih vodij. Mislimo, da moramo izvesti nepristranske preiskave, zato da bomo ugotovili, kaj točno se je zgodilo takrat. In eh, tisti, ki so bili zaprti, bi morali biti zdaj izpuščeni. Poleg tega so potekale tudi številne nasilne demonstracije med temi volitvami. V Bangladešu so pogoje dela res obupni, ljudje ne prejemajo ustreznih plač in mislimo, da se moramo zavedati tega, da smo sprejeli resolucijo tudi o uničenju tiste tekstilne tovarne, ki je povzročila smrt več kot tisočih mangadeških državljanov. In bistvenega pomena za države članice je to, da izrazijo dovolj poguma, zato da se soočijo tudi z temi podjetji, ki kršijo človekove pravice v Bangladešu ter pogoje dela. Hvala, kolegin Sousa. Hvala, kolegica Sousa. Kolega Kačmarek za eno minuto. 2013 roku. Najlepša hvala, predsedujoče. V začetku leta 2013 je bilo več kot 300 ljudi ubitih v Bangladešu, 18 od tega na dan volitev. To je največje število žrtev, odkar je Bangladeš ponovno pridobil svojo neodvisnost. Gospodarski in socialni problemi v Bangladešu so bili nekateri odpravljeni, precej napredka je bilo tukaj, vendar to zdaj ogroža ponovno nastalo nasilje. Vprašanje smrtne kazni, ki se še vedno uporablja v Bangladešu, je prav tako zelo pomembno. Morali bi odpraviti smrtno kazen in to bi bistveno izboljšalo tamkošno situacijo. Pa še nekaj je pomembno. Pravice manjšin, etničnih in verskih manjšin, če posebej hindujcev. Stranke bi se morali definitivno odpovedati nasilnemu odzivanju in pa poseganju po terorističnih dejanjih. Potrebujemo kompromis, ne pa nasilja. Hvala. Hvala, kolega Kačmarek. To so bili avtori resolucije, sedaj pa govorniki v imenu delovnih skupin. Prvi je na vrsti kolega Poselt. Gospod predsedujoči, Ko sem bil mlad, je bil eden izmed prvih zunanje političnih konfliktov, ki sem jih spremljal, um, odcepitev Bangladeša, neodvisnost Bangladeša. In to je potekalo sporedno za vojno v Indokini. In uh, kljub temu država še vedno ni prišla na trdna tla. Državo se izkorišča, zatira v prvi vrsti beremo o Bangladešu zaradi revščine in pa naravnih katastrof. V zadnjih desetih letih pa je Bangladešu uspelo korakoma izgraditi mm, osnovo za blagostanje. Eh, države šla po pravi poti, ampak ta prava pot ne bo uspela, če jo ne bo spremljala pravna država in pa demokracija. Ta država mora poskrbeti za demokratične razmere, če želi zagotoviti svojo prihodnost tudi na gospodarskem področju. Ne gre tako, da ima samo poceni delovno silo, uh, Eh, da se delavce tam zatira. Mm, ta država mora iti po poti demokracije. Hvala lepa, kolega Repo je naslednji. Puhemies, Bangladesissa järjestetyt parlamenttivaalit valitet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bangladeške volitve 5. januarja so spodletele ravno zaradi bojkotiranja strani opozicije. Leto 2013 je bilo najbolj katastrofalno leto od neodvisnosti oziroma pridobitvene odvisnosti te države. Slišali smo že stališče obeh nasprotujočih strank in to, ta stališče prav gotovo komplicirajo situacijo. Vedno več napadov je tudi na etnične in verske manjšine. Treba je izvesti določene preiskave, povezane tudi z nekaterimi kršitvami, izginotvami in tako dalje. Evropska unija mora poskrbeti za to, da se bo situacija umirila in zato, da bo prišlo dejansko do prepovedi smrtne kazni. Negativne posledice na ljudi so bile res hude in če ne bo tukaj nekakšen spravni rešitev, potem mislim, da ne moremo nadaljevati. Hvala, kolega Repo. Sledi kolega Črnecki. Volitve v Bangladešu so potekale v slabih okoliščinah in delo mednarodnega kazenskega sodišča je pravzaprav dober zgled napredka, pravzaprav kljub trudu opozicije, da spodkople to sodišče, je sodišče obsodilo tiste, ki so zakržili najhujše zločine. Vlada naj bi razrešila situacijo tudi z umikom umestne vlade in To naj bi bil pravi pristop, po čemer priča tudi preteklost. Prav tako naj izpostavimo, da je bilo sodelovanje z džamat e islami nekaj, kar ovira demokratično rešitev. Obsoditi moramo torej skrajna stališča in pa tudi povezavo z islamističnimi sektorji. Hvala, kolega Černecki. Na vrsti je kolega Paška za eno minuto. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Pretrvávajúce, otvorené... Hvala lepa, gospod predsedujúci, gospod komisár. Spori med glavnimi političnimi silami v Bangladešu vodijo do izbruha nasilja. Nacionalna stranka Bangladeša je bojkotirala volitve, zato je bila volilna udeležba izredno nizka. In to je privedlo do tega, da je na volitvah spet zmagala Liga Avami. Njena zmaga pa ni posebno legitimna. Ustvariti je treba dialog med političnimi silami, tako da ne bo prišlo do dodatnih izbruhov nasilja. Izhodišče za to bi lahko bila vzpostavitev tehnične vlade ali pa ponovitev volitev. Vzdržati se je treba zatiranja in nasilja. Hvala, kolega Paška. Kolega Kukan je naslednji na vrsti kritická situácia v bangladéši je dôsledkom Hvala lepa. Situacija v Bangladešu je kritična. To je povezano z nekaterimi problemi, ki niso novi. Najprej bi želel obsoditi nasilje, do katerega je prišlo ob volitvah. Apeliram na vlado politične sile imajo jasno določeno vlado uh, naloge. Spoštovati morajo svoje mednarodne zaveze. Prav tako ni spremljivo, da tam obstaja veliko nasilja nad ženskami in otroki. Prav tako treba razjasniti. Um, zakaj je prišlo do 18 žrtev na dan volitev. Banglada, Bangladeš se mora dodatno demokratizirati. Za delujočo demokracijo morajo v njej sodelovati vse politične sile. Prvič se je zgodilo, da sedaj v parlamentu ni zastopana opozicija. In to je problematično, kajti s tem parlament ne odseva želje ljudstva. Volitve bi bilo treba ponoviti. Kolegica Andra Kene, slednja. Spoštovani kolegi, 5. decembra prejšnje leto smo imeli javno zaslišanje ELS z naslovi Bangladeš in pa svobodne ter demokratične volitve. Predstavniki BNP pa tudi drugih strank v Angladešu so bili prisotni. Danes pa se zavedamo, kakšen je bil rezultat te volitev in kakšna situacija po volitvah. Pozivamo vlado države, da takoj odneha z vsemi represivnimi ukrepi in da naj izpusti vse vodje opozicije. Da bi se politična kriza razreš razrešila, mislim, da moramo razmisliti o vseh možnostih, vključno z predčasnimi volitvami, če bodo vse politične stranke pripravljene ponuditi svojim voljivcem izbiro. Obenem moramo uporabiti tudi vse, kar imamo na voljo pri zagotavljanju takega procesa. Hvala. Dank, Hvala, kolegica Andrikjene. Sedaj je na vrsti postopek Catch the Eye. Skoraj deset se vas je javilo k besedi. Eh, še dva sta se sedaj ja, javila. Eh, Nažalost, ne bom mogel poklicati k besedi tistih, ki so že spregovorili pri eni izmed prejšnjih razprav. Najlepša hvala, predsedujoči. Volitve, ki so se zgodile v Bangladešu, pravzaprav govorijo o propadu demokratičnih poskusov. Ne zaradi tega, ker se opozicija ni udeležila volitev, vendar tudi zaradi tega, ker ni bilo nobenih neodvisnih opozovalcev med temi volitvami nacionalistična liga oziroma se upravičujem, zveza v vami je zmagala na volitvah. Vendar pa to ne priča o pravilni dejanski situaciji, ali je to dejansko izraz vole ljudstva. Državljani so izrazili svojo nezadovoljnost in to se je izkazalo s tem, da številnih glasov niso upoštevali. Pritožiti bi se morali predsedniku vlade Bangladeša, da začne z dialogom z opozicijo, tako da ne bo prišlo do dodatnega prelivanja krvi in da se ne bo situacija še poslabšala. Hvala, kolegica Hibner. Eh, sedaj pa še kolegica Geringer de Udenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Temat Bangladeszu powraca ponownie na forum parlamentu. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, spet se ukvarjamo z Bangladešem. Samo pred dvema mesecema smo razpravljali o tamkajšnjem nasilju. Januarske volitve je bojkotirala opozicija in zato so te volitve samo poglobile probleme v državi. Zaradi izbruha nasilja pred volitvami je bilo ubitih več kot 300 ljudi. Tudi škoda javne lastnine je zelo velika. Um, obsojanja vredno je pomankanje vsakršne politične sprave ali dogovora kljub podpori mednarodne skupnosti. Um, oblast bi morala prenehati z nasiljem nad opozicijo in z nasiljem nad uh, manjšinami. Prav tako je treba iz zapora izpustiti vse um, politične zapornike in poskrbeti je treba za dialog, tako da bo možna politična rešitev. Hvala lepa, kolega Migalski, postopkovno. Ja Hvala lepa, gospod predsedujoči. rekli ste, da bo v postopku Catch the Eye um, možno slišati samo dva govornika, ker ne boste govorili, ne boste dali besedo tistim, ki so sodelovali že v prejšnji razpravi. Zanima me, zakaj tisti, ki smo sodelovali v prejšnji razpravi, ne smemo biti sedaj diskriminirani, zato ker želimo sodelovati tudi tukaj. Morda bi bilo bolje, če bi lahko nekoliko razširili seznam govornikov v postopku CHDI. Kolega Migalski, naredim lahko vse, kar je v moji moči, ampak. Uh, Postopek CatchDI je namenjen tudi temu, da damo besedo poslancem, ki eh, ne dobijo toliko krat besede v svojih političnih skupinah ali pa so morda ostali brez časa za govor pri kakšni drugi razpravi. Um, kriterije so tudi, da ne slišimo samo poslancev iz ene države, drugi kriterij pa je tudi ta, da um, ne damo besede tistim, ki so bili že prisotni v prejšnji razpravi oziroma so že dobili besedo v prejšnjem postopku CatchDI. Um, torej, na nek kriterij se pač moram opreti. Trudim se po najboljših uh, močeh in prav gotovo sedaj ne bomo imeli razprave o tem. Razprava je s tem zaključena. Kolega Migalski, ne bomo sedaj o tem razpravljali, prosim. Besedo dajem komisarju Kalasu. Mr. President, honorable members of the European Parliament. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, pozdravljam sprejem te resolucije v Evropskem parlamentu. Tudi mi smo zaskrbljeni zaradi nedavnih dogodkov. Evropska unija je bila zelo aktivna po volitvah v Bangladešu in obsodili smo izbruhe nasilja, do katerih je prišlo. Vse strani smo pozvali naj se udeležijo dialoga, tako da bomo lahko zagotovili vse vključujoče, svobodne in verodostojne volitve. Eh, bili smo pripravljeni poslati tudi misijo za opazovanje volitev, to je pač odvisno od eh, varnostnih razmer. Povedati moram tudi to, da je naša visoka predstavnica Catherine Ashton se sestala z zunanjim ministrom Bangladešem pred kratkim. Nažalost pa smo bili pred volitvami priča porastu nasilja. Uh, To nasilje je povzročilo veliko smrti, veliko trpljenja in pa veliko materialne škode. Med žrtvami so se znašli tudi ženske in otroci ter pripadniki verskih in etičnih manjšin. Glavne politične stranke se niso uspele dogovoriti o vse vključujočih volitvah. Bangladeška nacionalna stranka se je zato odločila, da bo bojkotirala volitve in um, Liga Avami je pravzaprav nadaljevala z nekakšnimi enostranskimi volitvami. Ne bi bilo smisla, če bi v takšnih okoliščinah v Bangladeš poslali misijo za opazovanje volitev. Um, no, um, volitve so znamo, je zaznamovalo nasilje, in udeležba je bila zelo nizka. Zato se le pozivamo k mm, temu, da se ne mudoma tam konča vsako nasilje. Prav tako ponavljamo potrebo po dialogu, pozivamo stranko BNP in pa Ligo Avami naj se skupaj dogovorita o poti naprej, kako organizirati svobodne, verodostojne in vse vključujoče volitve in naj um, postavijo v sprede predvsem interes bangladeškega ljudstva. Upamo, da se bo Bangladeš sposoben sprejeti z velikimi socialnimi, gospodarskimi in pa političnimi izzivi, vključno z izzivi, ki so povezani z delovnimi pogoji in pa varnostjo na delu. Še vedno si bomo prizadevali za trajnostni razvoj, še vedno bomo nadzorovali politično situacijo in pa situacijo človekovih pravic in podpirali bomo um, procese demokratizacije v Bangladešu. Hvala, komisar Kalas. Šest osnutkov resolucij smo dobili, razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo po naslednji razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je tema najnovejši poskusi kriminalizacije oseb LGBTI oseb. Najprej dobijo besedo avtori resolucije.